Um, ali želi poročevalka besedo pred glasovanjem? Ja, zelo na kratko, gospod predsednik, želim se zahvaliti vsem poročevalcem v senci za sodelovanje. Pri, v tem intenzivnem obdobju je to bilo ključnega pomena, zato da smo dosegli so, začasni dogovor s svetom in komisijo v tako kratkem času. Uspelo nam je razširiti mandat tako pomembne agencije. Ta agencija bo imela 10 tisoč zaposlenih do 2027 in eh, bolje, lažje bo pomagati državam članicam pri vračanju oseb. Vse mora biti seveda povezano tudi s človekovimi pravicami in gre tudi za dožnost poročanja Evropskemu parlamentu kot tudi bolj jasna obeseditev, kdaj naj bi Evropski parlament bil ključen pri sestanke o obaljni in mejni straži. In še nekaj. Svet in parlament sta se dogovorila za skupno izjavo, ki poziva komisijo, da oceni možnost prilagoditve eh, plačil eh, kadrov te agencije. Eh, to predvsem s pogledom na revizijo uredbe o zaposlenih v Komisiji EU in um, želim se zahvaliti tudi sekretarijatu, predvsem Katarin in Janju. In mislim, da smo izpogajali besedilo, ki je v skladu s mandatom, ki sem ga prejela od tega odbora. In upam, da s tem pošil, pošiljamo um, v, v javnost močno sporočilo. Hvala in glasujemo o eh, besedilu, ki je rezultat medinstitucionalnih pogajanj. Glasujemo. Ali ste vsi glasovali? ELS eh, ima dva glasova preveč. Še vidno je en glas preveč, sedaj pa je v redu. Še vidno lahko glasujete. S in D ima en glasov, glas preveč. Hvala, Tanja. Če boste tako glasovali tudi pri mojih dosjejih, eh, bo to v redu konec glasovanja. 33 za, 13 proti, noben se ni vzdržal in čestitamo um, po ročevalki. So we have a. Um, there is another vote. Pa še eno glasovanje nas čaka. Uh, colleagues, there's one more vote. Še eno glasovanje. No, eno glasovanje. Še imamo. Okay. Okay, sorry. Opravičujem se, kolegice in kolegi, prosim za malo potrpljenja, sedite se. Očitno niste imeli pravilnih informacij. Moram um, razložiti naslednje. Glasovali bomo o seznamu tretjih držav. Prosim, bodite pozorni. In zadaj naj so mirni seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prihodu zunanjih meja imeti vizume in eh, držav, katerih državljani so opraščeni glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije. Eh, torej bil je eh, dosežen dogovor, ko reper je poslal pismo, kot to potrjuje. Očitno tega še nihče ne ve. Prosim tisti zadaj, da ste bolj mirni kajti torej, pismo Koreperja, ki to potrjuje, je prispelo in zato bi lahko tudi glasovali. Samo sekundo, ampak mnogi očitno ne veste natančno, kaj se dogaja. Alternativa k glasovanju sedaj bi bila, in to sem preveril s sekretarjatom, mogoče je to frustracija. Lahko bi jutri glasovali ob 8.30, ja, žal mi je. Samo trenutek. Trenutek. Jaz nisem um, pristojen za ta dosje in tudi ne za kaos, ki se dogaja. Prosim, da ostanete mirni trenutek je, nisem bom povedal, kakšne možnosti imamo. Prvič, ali me res vsi poslušate? E, torej, prispelo je pismo Koreperja. E, sporočevalca ni, on pride ob uh, 16.30, to je prvi problem. On ni tu, zato mu ne morete postaviti vprašanje. 16.30 bo tu in tudi ob 8.30, če bomo glasovali jutri. Ampak zdaj ga ni. Če se. Uh, Če vse skupine želijo glasovati sedaj, potem lahko izvedemo glasovanje sedaj, kar bi bilo bolj prijetno. Drugače pa imamo to možnost, da glasujemo ob 38, ko bo navzoč tudi poročevalec. Drugih možnosti pa ni. E, in to mi potrjuje tudi sekretarjat. Samo ti dve možnosti sta in prosim, da ne krivite mene. To ni moj dosje. Kaj bomo e, storili s. E, Eh, dosjejem gospoda Staniševa um, in izstopom iz Združenega kraljestva Birgit Cipel. Še enkrat sem preverila. Mislim, da je bil Sergej, ki je bil na novo imenovan poročevalec, ki je vprašal, da bi glasovali jutri, kajti on je opravil še zadnja dela, on želi biti navzoč in razen tega naj bi vsak imel tudi možnost malo premisliti, pet teden se odloči za način glasovanja. Zato predlagam, da glasujemo jutri zjutraj. Nočem tega jamranja splošnega v dvorani, temveč neke konkretne predloge. Hvala. To je zelo občutljivo vprašanje za Združeno kraljestvo. Jaz nisem pripravljen glasovati sedaj. Um, sporočili smo, so mi, da uh, se bo glasovalo pozneje. Lahko glasujem jutri ob 8.30. Jaz sem predstavnik ENF, ne EFDD. Uh, SND in ENF, zanimiva kombinacija za glasovanje jutri. Še kdo? Ne, sej ni nujno, da se vsi oglasijo IKR. Tudi mi potrebujemo malo več časa, da si bomo ogledali, kaj je rezultat končnega dogovora in tudi sem za glasovanje jutri zjutraj. Natalie Grisbeck za ALDE hvala kot koordinatorka za ALDE. Menim, da je treba res spoštovati to, da naj bi poročevalec bil navzoč pri glasovanju in zato smo tudi mi za to, da glasujemo jutri ob 8.30. Zdi se mi, da uh, je večina skupin za to, da glasujemo jutri zjutraj ob 8.30 ali je kdo proti temu predlogu, nihče ne nasprotuje. Zato bomo imeli še nadaljne glasovanje jutri ob 8.30 in poročevalec bo tudi navzoč in s tem smo tudi končali glasovanja za danes.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 Um, Kolegice in kolegi, ali eh, ste že pripravljeni, da začnemo z naslednjo točko o Eurojustu, ključno z osebami iz Eurojust? Are our Danish colleagues here from Eurojust? Torej, ali so kolegi iz Eurojusta tu? Prosim, pridite sem ali so tu danski kolegi Eurojusta, torej žal vas ne morem prepoznati, ali ste danci ali ne, nisem tako vešč, da bi to lahko takoj spoznal. Ste pa na vsak način dobrodošli. At this point, please stay. Okay, colleagues, the next point on the agenda is the Kolegi in kolegice, eh, gre za sporazum Eurojust Danska, to je na dnevnem redu. Včeraj smo se dogovorili, da bomo uh, naredili napredek pri tem dosjeju pred uh, koncem sklica. 2018, uredba 2018. Uh, z eh, 14. novembra o Evropski agenciji za uh, sodelovanje na področju kazenskih zadev je bila sprejeta um, in ta uredba se bo uporabljala od 19. decembra 2019 naprej. Danska ima seveda poseben status tudi v okviru eh, pogodbe o Lizboni, vendar Danska ne sodeluje pri tej uredbi in je ne zavezuje ta uredba. Ampak Danska je izrazila željo, da bi še naprej sodelovala v dejavnostih Eurojusta in zato potrebujemo pogodbo o sodelovanju med Eurojustom in Dansko podobno sporazumu, um, um, um, sporazumu ki je veljalo uh, do trenutka, ko je Eurojust bil vključen tudi v pogodbo, Lizbonsko pogodbo. Zato je treba izvesti seveda postopek, ki traja tri mesece. Parlament pa lahko samo se strinja s. Uh, s um, uh, sklepom um, uh, sveta oziroma to lahko zavrne. Danska naj bi um, sprijela in potrdila ta sporazum o sodelovanju tudi čim prej. To naj bi se zgodilo še v tem mandatu. Danes, 2. aprila, bomo predstavili osnutek sporazuma. 8. aprila bomo glasovali v odboru Libe in potem bomo o tem glasovali na drugem plenarnem zasedanju v aprilu. Torej, poenost, za poenostavljen postopek smo se dogovorili, zato imamo dokument samo v angliščini brez predlogov sprememb, ni predlogov sprememb eh, jaz eh, sem tu predsedujoči in prosim nobenih predlogov spremim. Se pravi, eh, Danska je že dvakrat eh, sprijela tak dogovor, zato zdaj nič novega. Eh, Eurojust predsedstvo komisija in predstavniki Danske dobijo besedo. Mislim, da je to nekaj, kar je pozitivno za vse in mi vam pri tem pomagamo. In prosim, da se tega tudi zavedate. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala za to, da ste uporabili ta eh, postopek, eh, hiter postopek. um, um, torej predsedstva v svetu je tudi zelo pomagalo, torej ne da bi agencija bila pri tem veliko pomoč, ampak dobro, mi smo hvaližni za to, zato ker gre za eh, kontinuiteto poslov. Um, z Dansko. 252 eh, zadev obravnavamo skupaj z Dansko in sicer Eurojust in želimo nadaljevati s tem delom tudi v prihodnosti. Poslali smo vam nekaj statistiki, kažejo, da smo v zadnjih štirih letih je Danska med 4,5 in 7,5 odstotka vseh primerov eh, skupaj z Eurojustom. Torej, to niso minimalistični primeri, temveč res eh, resne, pomembne zadeve, kot naprimer eh, zadeve Gdanske banke ali eh, tudi operativna agencija. Um, vse to naj bi se nadaljevalo in sicer na način, kot ga izvajamo sedaj z Dansko. Um, Pričemer to delo temelji na štirih že obstoječih uredbah in sicer mm, modelni sporazum Eurojust s tretjimi državami. Danska je tu z eh, funkcionalnega vidika tretja država, vendar ostaja seveda država članica in to je treba prilagoditi. Potem imamo sporazum Europol eh, Danska iz leta 2017, imamo pa tudi nova pravila o varstvu podatkov, ki jih je treba upoštevati. Potem uredba Eurojusta iz 2018 in um, policijsko direktivo od 20, iz leta 2016. Kaj želimo eh, storiti v sodelovanju s tretjimi državami? Danska naj ima poseben status v Eurojustu. Se pravi, da so opazovalci v našem kolegiju um, Danska ki imamo dansko predstavnika, ne pa um, uradnika za zvezo, kar izraz, ki ga uporabljamo s tretjimi državami. Uh, Danski parlament bo imel tudi pristojnosti nadzora in razen tega bomo imeli možnost napotitve um, um, um, predstavniškega, oziroma da imamo v naših organih tudi ustrezne predstavnike Danske. Potem finančne prispevke, ki jih plačuje Danska, um, enako kot v sporazumu z Europolom, potem um, jurisdikcija in um, ustrezna nadzora. Danska je vse to sprejela. V sporedno s tem smo si ogledali zelo natančno področje varstva podatkov. Tu imamo tudi oceno nadzornika varstva podatkov, ki pravi, da je to e, trden sodoben sistem, ki vsebuje vsa nova pravila, predvsem zavezujočo pravilo policijske uredbe za Dansko. Nova pravila Eurojusta Eh, se bodo uporabljala tudi v tej novi uredbi. Mislim, da nasplošno je to izvedljivo. Eh, to je sistem, ki je učinkovit in ko bo uredba o Eurojustu 12. decembra tega leta začela veljati, bo lahko začel veljati tudi ta dogovor in zato potrebujemo ta hiter postopek, tako da bomo v istem času um, še vedno vsi člani družine um, lahko sodelovali v tej skupni organizaciji. E, torej, to je verjetno ta predstavitev s prosojnicami, ki ste jo pripravili. Ampak dobro, člani so prejeli to gradivo. Predsedstvo, hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje bom zelo kratek. Vse je bilo že povedano. Klaus, podpredsednik Eurojust, je vse povedal. Želim čestitati mi Eurojustu in Danski za to, da jim je uspelo finalizirati ta pogajanja v tako kratkem času. To je pomemben trenutek za svet. Tudi v svetu smo za hitra pogajanja in za hitro sprejetje tega sporazuma, kajti prepričani smo, da to ni samo v interesu Danske ali Eurojusta, temveč da je to pomembno za Evropsko unijo kot celoto. To je žal edina pravna rešitev, kajti Danska z 12. decembrom ne more biti polnopravna članica Eurojusta ampak verjamemo, da sporazum o sodelovanju v kazenskih zadevah, tako kot je to predstavil predsednik Eurojusta, podpredsednik Eurojusta, je to najboljša alternativna rešitev, kajti Danska bo imela, bo v posebnem odnosu z Eurojustom, torej bo imela boljši status kot tretje države, Um, Danska je članica Evropske unije in kar zadeva varstvo podatkov in tudi druga področja to utemeljuje, opravičuje ta poseben status. Ne samo, da si Danska to seveda zasluži zaradi pomembnega prispevka k razvoju Eurojusta v preteklih več kot 17 letih kot država ustanoviteljica Eurojusta, temveč, tako kot sem rekel, je to tudi v interesu Evropske unije, da ohranimo enako raven varnosti za evropske državljane in samo s takim sporazumom bo možno um, ohraniti sedanje sodelovanje ne samo med Eurojustom in Dansko, temveč tudi raven sodelovanja med vsemi državami članicami, ki sodelujo v Eurojustu ob koncu se želim zahvaliti eh, še posebej tudi Evropskemu parlamentu za to, da je se strinjal s tem, da bo pripravil mnenje še v tem sklicu. V svetu smo bili vsi enotni, da je pomembno, da ta sporazum začne veljati čim prej in zdaj smo mnenja, da ga bo možno sprejeti v času našega predsedovanja svetu, kajti tako bomo preprečili operativne brzili, ki bi eh, lahko nastale. Od 12. decembra naprej bo Danska s tem lahko sodelovala v dejavnostih Eurojusta skoraj kot polnopravna članica Eurojusta in tako kot je to razložil Eurojust, eh, kajti oni so, bodo imeli status predstavnika in ne samo uradnika za zvezo, tako kot je v, to s tretjimi državami. Hvala Eurojustu in veliko uspeha želim tudi Danski pri tem nadaljnem sodelovanju in sedaj dobi besedo še predstavnik komisije. Hvala, gospod predsednik to je bila druga najboljša rešitev. Najboljša bi bila seveda, če bi Danska ostala polnopravna članica Eurojusta, ampak zaradi posebnega statusa in ker ni druge rešitve v tej fazi, je ta sporazum o modelu sodelovanja med Eurojustom in Dansko druga najboljša rešitev. In tako kot so drugi pred mano že povedali, um, smo tu spostavili lepo delo v ekipi in sicer med ekipo Eurojusta, Dansko vlado in tudi nami v komisiji. Uh, torej, mi smo prebirili besedilo in zagotavljamo, da uh, zadostuje vsem zahtevam operativnega sodelovanja in tudi režim varstva podatkov, ki se bo uporabljal tudi v nadanskem na osnovi direktive o varstvu podatkov. Torej v celoti podpiramo ta sporazum. <clears throat> Samo nekaj razlogov želim navesti za to prvič, ker je to v interesu strank Eurojusta in Danske, da sprejmeta ta sporazum, tako da bo Danska ostala članica družine Eurojusta. Tako bodo lahko sodelovali pri operativnih sestankih, koordinativnih sestankih, pri skupnih preiskovalnih skupinah in tako naprej. In se bodo razlikovali od povprečne tretje države v Eurojustu. Potem druga stvar, Danska sodeluje pri številnih sporazumih tretjega stebra in zakonodajnih aktih, naprimer nalog za prijetje in s tem lahko tudi pospešijo in olajšajo to um, sodelovanje. Potem Danska je članica Schengena in s tem sodeluje pri mnogih aktivnostih v okviru Schengena. In, um, zato je na vsak način smotrno, da je tudi vključena v Eurojust. In četrtič, moramo zagotoviti enake pogoje na Danskem um, do policije, ki sodeluje z Europolom. Torej, eh, Torej, tudi to področje pregona je treba vključiti v Eurojust. Potem nacionalni parlament uh, ima pristojnost nadzora, ki bo dobil tudi eh, poročilo Eurojusta in imamo tudi pravosodni nadzor. Um, um, torej, um, Evropsko sodišče bo um, spremljalo spoštovanje um, direktive o varstvu podatkov in tudi dansko sodišče bo lahko odločalo. In potem seveda tudi prispevek, finančni prispevek danske, ki je veliko pomoč. In zadnja to, točka, to uh, se uporablja samo, dokler bo danska članica Schengena, kajti to je eh, sodelovanje, ki je povezano s Schengenom. Tu imamo uvodno izjavo 18, ki to jasno izpostavlja. Torej, da je ta sporaz, za ta sporazum velja pogoj ehm, sodelovanja Danske v šengenskem prostoru. E, torej, na vsak način pa v celoti podpiramo ta sporazum in tudi pozdravljamo dobro voljo parlamenta, da, e, ta postopek, da se postopek čim bolj pospeši, tako da bo sporazum eh, podpisan in sprejet, preden bo začela eh, veljati uredba o Eurovostu 12. decembra. Torej, pravzaprav smo čakali, da bi eh, tudi mi bili član te ekipe. Eh, torej, mi smo posvetili veliko časa, da pomagamo danski, ampak nekako nismo del te ekipe um, govorili se, ste o tem eh, zelo odličnem ekipnem delu, ampak ne vem. Um, z Dansko eh, smo pogosto v stiku in če govorite o ekipah, eh, potem bi lahko vključili večkrat tudi parlament. Um, seveda zdaj kdo želi besedo ne vem ali so danski poslanci tu e, nekdo iz danskega ministrstva za pravosodje Benil Preinhold hvala lepa gospod predsednik hvala lepa Želim se zahvaliti v imenu danske vlade Evropskemu parlamentu in odboru Libe za to, da ste nas eh, povabili. Hvala, da ste kot prvo omenili parlament. Uh, hvala lepa. Uh, hvala. Eh, da obravnavate Dansko in Eurojust kot nujno zadevo. Um, to je zelo pomembno za nas, tako da ne bo operativne brzili eh, v sodelovanju z Eurojustom. Tako kot ste že rekli, smo od eh, ustanovitve Eurojusta članica 2002 je to bilo. In z Eurojustom smo vedno tesno sodelovali v manjših dosjejih, pa tudi pri večjih, kot naprimer Danska bank in tudi pri drugih znamenitih primerjih. Zato smo prosili svet, da eh, si želimo nadaljevati s tem delom po 12. decembru tega leta in hvala, da sta svet in komisija se s tem strinjala in da se je parlament odločil, odločil da eh, se bo s tem strinjala da bo to obravnaval kot nujno, kot nujno zadevo. Eurojust temelji na istem modelu kot Europol in ker je Danska, torej Danska je država članica EU in tudi šengenska država in to je um, osnova tega sporazuma in če bi Danska zapustila Evropsko unijo ali Schengen, bi to vodilo tudi do okinitve tega sporazuma, tega se zavedamo, to je nujen pogoj tako za Eurojust kot tudi za Europol. In razen tega eh, ima Evropsko sodišče pravni nadzor, kar zadeva izvajanje tega sporazuma in tudi kar zadeva in tudi mi eh, prispevamo v proračun Eurojust, druge, tretje države ne. In eh, za našo stran je rezultat eh, pogajanj s Eurojustom zelo pozitiven in ta sporazum je, tako kot sem že rekla, za nas zelo pomemben. Zato želim se vam na koncu še enkrat zahvaliti za to, da danes obravnavate to točko in se veselimo razprave. Hvala še dva, dobita besedo. Gospo, gospa Sipl in gospod Petersen, hvala lepa. Gospod predsednik, eh, nekako si spremenil način ravnanja, ampak moram reči, da si mi zelo simpatičen. Um, torej, ne, ne, jaz, meni so všeč nekateri v komisiji, tudi v svetu ampak včasih nastane tudi kakšna zadriga, jaz se nisem spremenil. Ampak včasih se mi zdi, da se tudi aroganca sveta povečuje. No, lepo je, da smo vsi srečni. Uh, uh, slišali smo čestitke za hiter postopek. Uh, zahvalo Danske, smo slišali, ampak če si ogledam to, o čemer govorimo, nočem čestitati glede časovnice, ja, ampak tega postopka jaz pravzaprav ne maram in tudi nočem slišati hvala, besede hvala. Menim in s tem ne kritiziram Danske, temveč vse države članice, mislim, da se morajo končno naučiti, to, da je članstvo v Evropski uniji nekaj resnega. Vse, kar smo delo pri tem sporazumu, je bilo pomembno samo zaradi neke nore situacije, ker Danska naenkrat ni več uradna članica Eurojusta in, se to, in to se ne sme dogajati. Imamo slabe izkušnje z opt-outi, to je še en tak primer. Um, ampak, če si član uh, Nice kluba, pomeni, da moraš spoštovati vsa pravila kluba in nočem še enkrat odpirati vrat za veljavnost različnih pravil. To je pripomba, ki se na danes nanaša na Dansko, je pa splošna pripomba, pa še druga splošna pripomba o šengenskem območju. Nekateri so rekli, dokler Danska ne bo zapustila šengena, lahko bi cinično rekla, ali sploh še imamo šengensko območje, če upoštevam dolge kontrole, ki jih imamo na mejah med šengenskimi državami, zato se včasih sprašujem, mogoče šengenska moča sploh ni več, ampak to je bila sedaj politična izjava. Čez nekaj minut, preden eh, boste uradno zaključili to razpravo, moram zapustiti dvorano, ker imam pomembno razpravo o e-dokazih. Um, um, torej, mislim, da um, tudi pri Europolu se eh, delo nikoli ne bo eh, končalo in to smo hotel povedati tudi že prej. Um, ko gre za varstvo podatkov in tako naprej. E, sicer pri Danski to ni bil problem, ampak to je zgodba, ki se nadaljuje in parlament e, mora biti vključen v to. Jaz samo razlagam um, pravila parlamenta um, in to je treba vzeti resno. Pri Eurojustu je situacija malo drugačna, malo je drugačna infrastruktura, ampak e, tudi tu je vključen parlament koordinatorji so rekli, da tega do konca mandata ne bodo obravnavali, ampak eh, potem eh, so jih druge institucije prisilile k temu. Mi smo bili že preveč obremenjeni z drugim delom. To eh, želim povedati komisiji in tudi svetu. Torej, um, um, koordinatorji so se svoj čas odločili, da tega ne bomo obravnavali po spešenem postopku, ampak včeraj potem smo uh, tole izglasovali, ker sta drugi dve um, uh, inštituciji eh, si to tako želili in prosim, da to tudi ustrezno cenite. Gospod Petersen, mogoče to ni najboljši trenutek za vaš nastop, ampak vem, da ste zelo pozitiven človek. Želim se vam zahvaliti, gospod predsednik, in tudi vsem kolegicam in kolegom za fleksibilnost, da pomagate Danski iz zelo zapletene, delikatne situacije. Osebno eh, se strinjam v bistvu z vsem, kar je povedala gospa Sipl in zelo mi je žal ta uh, Danski opt-out, uh, ki Eh, povzroča toliko problemov in želim osebno poudariti, kako hvaležni smo odboru Libe za to fleksibilnost pri tem sporazumu. Hvala, gospod Moraješ, za vašo vlogo pri tem in hvala kolegicam in kolegom v parlamentu zato da so se strinjali s pošpešenim postopkom, kajti s tem bomo rešili zelo delikaten pri problem za Dansko. Nisem zdaj bil na lovu po komplimentih, ampak um, parlament želi biti viden, prepoznavn, tudi priznan v takih postopkih, to bi nam pomagalo. To želim nekako, uh, eh, zato mi gre. Ali želiš kdo še kaj dodati? Ne, parlament ima še besedo pri tem. E, osmega bomo glasovali v Libe in na drugem plenarnem zasedanju bomo glasovali. Um, um, torej, kar zadeva različne namige na Europol, pa se seveda lahko obrnete name ali tudi na mojega naslednika. Hvala. In zabeležili smo se tudi to, kar ste povedali o osnutku. E, torej, danskim kolegicam in kolegom pravim, da naj jih ne prestraši moj zelo direktni način, ampak e, mandat se zaključuje. E, želim pa na koncu povdariti, da sem res veliko časa bil skupaj tudi s kolegi iz Eurojusta in da sem užival v tem sodelovanju.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

Okay, um, colleagues, we've got points 16, 17, 18. Točke na... Kolegi, na vrsti so točke 15, 16 in 17. Um, z nami je tudi poročevalec. Gre za sklenitev protokolov med Evropsko unijo, Islandijo, Norveško, Dansko, Lihtenštajnom, Gre torej za sklenitev treh protokolov, pospešen postopek, samo v angleščini so na voljo dokumenti in eh, samo v primeru Danske bomo odločali v, v okviru postopka o soglasju. Rezultat bo sporočen jutri na mini plenarnem zasedanju, za preostali dve državi pa. Eh, postopek še ni zaključen, sedaj bomo slišali poročevalca gospoda Kora, ki je pripravil osnutek priporočila za vse tri protokole. Kolegi, la... Spoštovane kolegice in kolegi, Prenovljena uredba o sistemu Eurodag sedaj omogoča eh, organom kazenskega pregona, da dostopajo do sistema Eurodag zaradi preprečevanja odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj. Policijske sile in pa drugi organi um, kazenskega pregona Eh, bodo lahko dostopali eh, do podatkov v podatkovni zbirki Eurodag, zato da bi ugotovili istovetnost osebe ali pa pridobili nadaljne informacije o osebi zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznjivih dejanj in drugih hudih kaznjivih dejanj. Od leta 2001 eh, imamo eh, sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter kraljevino eh, Dansko o kriterijih in mehanizmih za določitev države odgovorne za obravnavo prošnje za azil, uložene v državi članice ali v drugih državah. Do sedaj pa ta sporazum ni urejal tega dela. In sedaj so pogajanja sklenjena, eh, torej sprejet bo protokol in uveden bo postopek za eh, uvedbo dostopanja organov kazenskega pregona do Eurodaka. Torej, organi kazenskega pregona bodo lahko eh, zaprosili za primerjavo podatkov o prstnih otiskih s podatki, ki so jih unesle druge sodelujoče države in so shranjeni v podatkovni zbirki Eurodak. Ehm, in sicer takrat, kadar poskuša ugotoviti istovetnost osebe, ki je usumljena hudega kaznevega dojanja ali terorizma, ehm, šlo pa bo tudi za eh, podatke o žrtvi. Eh, torej, eh, obi omenjeni državi boste sedaj tudi unašali podatke in druge, torej organi ehm, kazenskega pregona iz drugih držav članic Evropske unije in pa predruženih držav bodo lahko dostopali do teh unešenih podatkov. Eh, torej svet eh, bo to sprejel eh, v imenu Evropske unije in mislim, da bi bilo dobro, da bi Evropski parlament podal svojo odobritev. To, da dali bomo odobritev samo za sporazum z Dansko, kajti postopek je bil s to državo zaključen. Torej, na dan način eh, bomo eh, lahko eh, to opravili do konca tega sklica. 11. april je dan, ko bo potekalo glasovanje in na drugem aprilskem zasedanju bo to obravnavano na plenarnem zasedanju. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, gospod Korao. Želi kdo besedo? Žerard, izvoli. Uh, oui, Hvala, gospod predsednik. Jaz sem poročevalec, skupin, so poro, eh, poročevalec v senci eh, za Alde in poročevalec je zelo jasno povedal, zakaj gre. Moja skupina se popolnoma strinja z njegovim stališčem in, eh, za, in ko je prosil eh, za podporo za to stališče in to sem vam hotel povedati, gospod predsednik. Hvala, Žerard, hvala, gospod Koral. Rokla užitev predlogo sprememb je 18. aprila 12. 12. aprila bomo glasovali v odboru Libe. Glasovanje pa bo potekalo na aprilskem plenarnem zasedanju v Štrasburu. Ja, vedno je lepo, da imamo še kakšen dokument za obravnavati na zadnjem plenarnem zasedanju. Hvala. Kolegi, prekinili bomo sejo za pet minut, kaj ti kolega Niedermüller je na poti v dvorano. Gre za sklenitev sporažuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Srbijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Srbiji. Ob 16. uri in 10 minut bomo ponovno pričeli s sejo.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 Sedaj pa sklenitev sporazuma o statusu med Evropsko unijo in eh, Srbijo, Črnogoro in Bosno in Hercegovino glede ukrepov, ki jih izvaja Frontex. Um, gre za možnosti agencijo, agencije za sodelovanje s temi državami. Potrebujemo pravno zavezujoč okvir za operacije agencije, uh, kjer Frontex napoti svoje strokovnjake na teritorij tretjih držav. Besedo sedaj dobi poročevalec gospod Niedermüller. Izvolite, Peter. Hvala. Sklenitev sporazumov o statusu je ključnega pomena za to, da lahko zagotovimo preglednost in odgovornost pri sodelovanju Frontexa s tretjimi državami. Na ta način lahko poskrbimo za jasen pravni okvir za sodelovanje z tretjimi državami, ko gre za upravljanje zunanih meja Evropske unije. Ko gre za naslednje tedi sporazume o statusu, bi želel eh, opozoriti na razlike med eh, določbami v posameznih sporazumih. Najprej določba o temu, da bi se vzdržali ukrepov, ki bi lahko ogrozili uh, Eh, postopke pred sodiščem, to je vključeno samo v en sporazum o statusu, drugič eh, sporazumi o statusu imajo različno ubeseditev, ko gre za pravico članov agencije, da, de, da delujejo v imenu tretje države. To lahko privede do pravne negotovosti. Uh, in pa še klauzule o um, prerasporeditvi. Te niso konsistentne v vseh treh sporazumih. Četrtič, ko gre za kazensko odgovornost, je treba preveriti, ali se je domnevno kaznivno. Kaznivo dejanje zgodilo med tem, ko je strokovnjak na dožnosti. To ni pojasnjeno v vseh treh sporazumih, prav tako obstaja razlika, ko gre za zavezo drugih članov ekipe kot priče v kazenskem postopku. Komisija in agencija bi morali čim prej poročati o tem parlamentu, o kakršnih koli težavah pri izvajanju operacij na terenu, ki bi se lahko pojavile zaradi razlik v sporazumih. Ko gre za prihodna pogajanja o sporazumih o statusu, pa pozivam komisijo naj pripravi oceno spoštovanja temeljnih svoboščin v državi, ki je predmet pogajanja, Eh, in takšno oceno mora čim predati na voljo tudi Evropskemu parlamentu. V interesu preglednosti in zato, da bi parlamentu omogočili, da pripravi ustrezno oceno sporazumov o statusu, bi komisija morala dati na razpolago vse dokumente, ki so potrebni za to, da lahko parlament opravlja svojo institucionalno delo, vključno z osnutki sporazumov o statusu, še pred sklenitijo sporazuma. Uh, Obžalujem dejstvo, da ta parlament ne bo mogel sprejeti sporazumov o statusu še pred tekom mandata. To pa zato, ker svet ni formalno zaprosil za soglasje parlamenta. No, uh, ampak glede na to, da so sporazumi o statusu usklajeni z sporočilom komisije, bi vseeno parlamentu predlagal, da podpre to besedilo. Odbor je danes prejel besedilo o novi uredbi o Frontexu, o Frontexu in pripričan sem, da bodo ti sporozumi sprejeti v naslednjem mandatu parlamenta. No, tudi vidik migracije tukaj pomemben za delujoč evropski azilni sistem. Po treh letih intenzivnega dela je vse skupaj obtičalo zaradi sveta, zaradi nacionalnih držav. Kratkovidnost sveta ehm, je preprečila, da bi ustanovili agencijo za azil. Zato je evropska politika migracij in azila strnjena samo še na upravljanje zunanjih meja in nič drugega. Gospa Metsola hvala. ELS polno podpira poročevalca ko gre za sklenitev sporazuma o statusu med Evropsko unijo in balkanskimi državami. Ti sporazumi so pomembni zato, da lahko Frontex sodeluje v eh, skupnih operacijah, v operacijah hitrega posegovanja in pa da lahko sodeluje v postopkih vračanja v Srbiji, Črni Gori in eh, Bosni v skladu z uredbo o delovanju Frontexa. Žerard, izvoli. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz moram biti zelo kratek. Tudi mi podpiramo priporočila poročevalca in želim dodati, da eh, v glavnem eh, delim tudi zaključke, ki jih je podal. Komisija. Eh, Oliver Seyfarth. Hvala tudi komisija si želi, da bi ti sporazumi o statusu stopili v veljavo kar se da hitro, sploh v luči napredka uredbe o Evropske agenciji za mejno in obaljno stražo. E, so zakonodajalca bi morala narediti vse, kar je v njihovih moči, da bi sporazum čim prej stopili v veljavo. Skratka, komisija bi hitro ukrepanje tukaj pozdravila. Petr, želiš kaj dodati? Ne. Dobro, hvala lepa vsem, hvala poročevalcu. Sedaj pa bomo prekinili sejo do 16.30 minut. Kaj ti počakati moramo na gospod Sipel? Prekinjamo do takrat.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

prvo, drugo, Okay, colleagues, um, we'll get started. There's one shadow. Kolegi, počasi bomo začeli, čakamo še enega poročevalca v senci. Torej, s tem zaključujemo predstavitev sedmih dokumentov o elektronskih dokazih. Naša poročevalka je Birgit Sipel, samo nekaj besed o tem. Pravzaprav ne, ne bom podal nobenega uvoda bom prepustil kar tebi, Birgit, izvoli. Hvala, Klot. Po predstavitvi prvega splošnega delovnega dokumenta decembra in uradnih dokumentov sredi marca in februarja, danes predstavljam dva preostala delovna dokumenta. Enega sem pripravila skupaj z kolegom iz Zelenih, z Romeom Francem, osredotočamo se na varovalke in pravna sredstva. Drugi pa je bil napisan eh, skupaj z poročevalcem osenci FDD Ignacijem eh, Koravom in sicer gre za. Um, Evropski nalog za zavarovanje elektronskih dokazov. Kakšni so najpomembnejši rezultati No, šest delovnih dokumentov sva pripravila z Romeom Francom, gre za varovalke in pravna sredstva. Romeo nažalost danes ne more biti z nami. Sva pa skupaj pripravila tudi eh, zapiske, tako da dovolite, da predstavim najne glavne ugotovitve. In sicer gre za. Obvestila. Ja, razumemo, da obstajajo razlogi, da predmet obvestila ne obveščamo o zbiranju podatkov, vse na začetku preiskave. Ampak, če bi omejevali pravico do obvestila, bi to ogrožalo pravico do pravičnega sodnega postopka. Zato bi te naloge o nerazkritju morali dodatno zaščititi za pravnimi sredstvi in varovalkami. Kar se tiče ex ante pravnih sredstev. Obstoječi pravni inštrumenti niso razčistili zadev glede hrambe podatkov, razprečevanja podatkov in varnosti hrambe podatkov. Ta predlog uh, šibi pravice obtožencev, pa tudi tretjih držav, ki jih lahko uh, prizadenejo ti nalogi o nerazkritju. Prav tako menimo, da bi predlog morali predelati, ko gre za sodelovanje organov v državi izvršiteljici, pa tudi, ko gre za pravila glede um, države rezidence eh, predmeta preiskave. Um, treba je predvidevati možnosti ne samo obvestila, ampak tudi predhodne avtorizacije teh postopkov. Potem nadaljni element, ki šibi ex ante pravna sredstva, um, oziroma ko gre za ekspost varovalke, pri tem prav tako obstaja nekaj pomankljivosti. Poleg omenjenih pomankljivosti v zvezi z obvestilom, se bojimo, da ni ustreznega ekspost pravnega sredstva, če je oseba o preiskavi obešena šele v pozni fazi ali pa sploh ne, če lahko samo v fazi izdajanja se. se zaprosi za določeno pravno sredstvo in če v predlogu državam, članicam eh, prepuščamo izbiro pravnih sredstev. Nadaljni problemi se pojavijo, ko gre za dopustnost elektronskih dokazov, ki so bili nezakonito pridobljeni. V naših analizah smo ugotovili, da je potrebna določena stopna harmonizacija v državah članicah. predvsem potrebujemo pravila glede izključevanja dokazov, pa tudi eh, pravila, ko gre za nadaljno obdelavo dokazov. Lahko bi predvideli tudi možnost finančnih kompenzacij za prizadete predmete oziroma objekte teh preiskav prav tako pa bi lahko predvideli sankcije v primeru zlorab evropskih nalogov za predržitev dokazov ali pa za zavarovanje dokazov. Um, treba je zagotoviti določeno stopnjo odgovornosti, so, ko gre za uporabo tega orodja. Delovni dokument v zvezi s tem opozarja na naslednje. Komisija je popolnoma zgrešila tolmačenje pravila do zavarovanja dokazov. Niti uh, listina o temeljih svoboščin, niti drugi, druge mednarodne konvencije tega, te možnosti niso predvidele. Tako sedaj pa še nekaj o sedmem delovnem dokumentu, ki sem ga pripravila skupaj z Ignacijem Korao. gre za um, izvajanje evropskega naloga za zavarovanje. Komisija tukaj predvideva upoštevanje nacionalne zakonodaje, ne pa usklajene sankcije za vse države članice. Ampak to bi lahko povzročilo razno razne dvomljive spodbude. Ponudniki storitev bi lahko izbrali pravnega zastopnika v državi članici z najnižjimi sankcijami, potem drugič države članice pa bi lahko mm, se odločile za najnižje možne sankcije, zato da bi bile bolj privlačne za ponudnike storitev. Zdi se, da je torej treba tukaj nekako harmonizirati pravila. Prav tako opozarjamo na dejstvo, da je uh, rok pri izvrševanju nalogov pretesen, ko gre za majhna in srednja velika podjetja, pa tudi splošno gledano, ko gre za vlogo ponudnikov storitev eh, oziroma preverjanje zakonitosti nalogov. Zato se zdi, da bi morali tukaj predvideti dva ločena roka, enega za velika podjetja, drugega za majhna in srednja velika podjetja, ali pa bi nasplošno podaljšali te roke. In še kar se tiče postopka za izvajanje v skladu za členom 14, tukaj bo potrebnega še nekaj dodatnega dela. Ne smemo ponudnikom storitev eh, prepuščati, da ocenijo vzroke za zavrnitev in pa drugič, tukaj obstaja tudi potencijalno tveganje, da bi nekateri največji ponudniki storitev um, preveč široko tolmačili možne vzroke za zavrnitev zahtev. Tukaj treba upoštevati tudi zakonodajo države izvršiteljice in pa državo rezidence eh, ponudnika storitev sprašujem se, kako je komisija lahko predložila tako pomankljiv predlog po treh letih dela in sprašujem se, kako lahko še naprej branijo ta dokument, kljub vsej kritiki, ki je bila izražena strani parlamenta, nevladnih organizacij, strokovnjakov za varstvo podatkov, eh, kritizirali pa so ga tudi ponudniki storitev sami in celo nekatere države članice. no, posledično nimam nobenih slabih občutkov zaradi tega, ker tega dosija ne bomo uh, zaključili še pred iztekom mandata. Ponosna sem na to, da smo si vzeli dovolj časa, da smo poglobljeno analizirali ta predlog. Samo na ta način smo namreč lahko izpostavili vse pomankljivosti. Svet za razliko pa je samo hitel in sploh ni uspel poglobljeno preučiti predloga. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v Senci, njihovim pisarnam in pa sekretarijatu odbora Libe za odlično sodelovanje pri tem pomembnem dosiju. Prepričana sem, da teh sedem delovnih dokumentov predstavlja dobro osnovo za dober rezultat. S tem bomo dosegli nekaj, kar za kar bi si morala prizadevati komisija že od začetka, namreč za boljšo zakonodajo. Hvala, gospod Korao. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki Birgit Sipel, eh, osebju sekretarjatu odbora Libe za odlično sodelovanje in pa za podporo pri izdelavi tega poročila. Ta dokument se nanaša na izvajanje evropskega naloga za predložitev in pa evropskega naloga za zavarovanje. Ukvarja se s eh, kaznimi eh, in pa z roki in pa s postopkom izvajanja. Kar se tiče kazni. Tukaj 13. Eh, člen pušča, prepušča državam članicam, da eh, določijo kazni, če eh, ponudnik storitev krši obveznosti, ki jih predvideva uredba. Te kazni morajo biti proporcionalne, odvračilne in učinkovite. Dobro je, da se državam članicam prepušča možnost, da uvajajo upravne ali denarne kazni, ki so blizu nacionalnim pravom. Toda, če želimo, da bo ta ukrep učinkovit, potem mislim, da potrebujemo harmonizacijo, minimalno harmonizacijo kazni. Če se želimo izogniti forum shoppingu oziroma izbiri eh, najbolj ugodne države, potem bi morale vse države članice imeti enake predpise, kajti sicer eh, bodo šli ljudje tja, kjer so kazni najnižje. Poleg tega obstaja tudi eh, tveganje, da eh, bi države članice tekmovale pred tem, kje bodo kazni najnižje, zaradi tega, da bi bile te države bolj privlačne za ponudnike eh, storitev. Potem bi rad osvetlil še en vidik, o tem bi morali razmisliti, potem, ko bodo določene kazni. In sicer gre tukaj za razsežnosti, eh, treba upoštevati razsežnost eh, ponudnikov, kajti ne moramo imeti istih eh, predpisov za Google in pa za majhno ali srednje veliko podjetje. Lahko bi naprimer upoštevali letni promet. Pravilna uporaba kazni je zelo povezana s tem, kar sem povedal do sedaj. Države članice morajo vedno zagotavljati, da eh, se kazni izvajajo in da se upoštevajo. In Evropska komisija bi morala vse čas nadzirati izvajanje. Sicer eh, bo prišlo do izbiranja najbolj ugodne države, to sem omenil že prej. Potem je to še ena pomembna točka, po mojem mnenju. In sicer eh, gre eh, tukaj za izvajanje naloga za zavarovanje. Eh, predvsem me zanima eh, to, da se ponudnik storitev lahko sam po svoji presoji odloči ali bo zavrnil nalog. Naprimer, če se krši listina Evropske unije o človekovih pravicah. Mislim, da ni v redu, da eh, nekemu privatniku prepustimo to, da mora presojati skladnost s temeljnimi pravicami. Kajti, eh, eh, Sedaj mora privatnik presojati skladnost naloga, ki ga izda neka država članica oziroma pravosodni organ države članice. Mislim, da bi morali obrniti odgovornost in mislim, da bi, morala, eh, da bi moral organ, ki izdaja eh, nalog, to presojati. Poleg tega je tu še en pomislek. Če se bo ponudnik storitev zoprstavil izvajanju naloga, bo postal bolj privlačen za svoje stranke in to eh, lahko daje prednosti tudi velikim ponudnikom storitev, ki imajo več denarja ali pa eh, pravne službe ali pa odvetnike, na katere se lahko obrnajo. Eh, mislim, da bi morali njihovo presojo omejiti na res omejene situacije. kajti eh, tukaj zadeve niso dovolj natančno eh, določene, torej kaj natančno mora eh, ponudnik storitev presojati. On ne more presojati skladnost s temeljnimi pravicami. Kajti vse to je v nasprotju z medsebojnim zaupanjem in pa v nasprotju z medsebojno pravno pomočjo. Na tem bi moralo vse temeljiti. In mislim, da tega sistema Evropska unija še ni dobro uredila. Hvala lepa. Okay, thanks. So we go to the Commission now. Hvala, sedaj pa komisija. Thank you, chair. Um, Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi skromno zavrnila kritike predloga komisije. Mi smo se s tem predlogom ukvarjali zelo dolgo, no vem pa, da takšni inovativni pristopi vedno najprej povzročijo veliko razprav. Moram reči, da smo upoštevali tudi vidike udeleženih strani, posvetovali smo se tudi z drugimi udeleženimi stranmi, vključno z ponudniki storitev in eh, obžalujem dejstvo, da v tem postopku posvetovanja parlament ni sodeloval. Postopki so takšni, da se je bolj enostavno posvetovati z nacionalnimi strokovnjaki o tem. Menimo, da je rezultat eh, dober. Seveda smo pripravljeni nadaljevati z razpravami z naslednjim parlamentom, torej gre za zadeve, ki so bile izpostavljene v sedmih delovnih dokumentih. Ne bom se spuščala v vse podrobnosti, bi pa rekla, da je tukaj eden izmed največjih izzivov to, da najdemo ravnoteže med učinkovitim inštrumentom in pa varstvom temeljnih svoboščin. Če bomo podvajali mehanizme naloga za predložitvijo in zavarovanje, eh, to ne bo učinkovito. Mi želimo, da bi postopki bili učinkoviti in da bi temeljili tudi na neformalnih kanalih, ki so že bili vzpostavljeni. No in mislim, da je največji izziv pri tem dosegu najti to ravnotežje. kar se tiče ob, eh, obveščanja osebe, v kateri se zbirajo podatki. No, strinjamo se s tem, da je treba to osebo obvestiti o tem, zato da lahko eh, ta izkoristi svojo pravico do obrambe in da lahko postavi pod vprašaj eh, zakonitost naloga. No, ampak ko pa gre za upletenost tretje osebe, ki ni predmet preiskave, je ta v vsakem primeru obveščena. Gre samo za vprašanje časa, kdaj bi morala biti oseba o tem eh, obveščena. Zaradi postopkovnih jamstev je treba um, poskrbeti za tajnost postopkov do določene faze preiskave, ko potem tajnost več ni potrebna. To je v skladu z našo eh, zakonodajo. Prav tako pa je treba zagotoviti eh, postopkovna jamstva za osebe, ki so predmet postopka pred sodiščem. Kar se tiče vloge nacionalnih držav, jasno je, da moramo tukaj najti rešitve ki ne bodo preveč zapletle tega inštrumenta. Vsaka rešitev, ki jo tukaj najdemo, mora zagotavljati učinkovitost inštrumenta. Eh, svet je že mm, predložil predloge v zvezi s tem, v zvezi s tem kako bi naj, potekalo, eh, kako bi naj potekal ta postopek vestila, ne da bi pri tem preveč vplivali na učinkovitost inštrumenta. Kar se tiče ex ante pravnih sredstev. No, potem so tukaj še kategorije podatkov, tudi k temu se bomo vrnili kasneje v razpravi. Pripravljeni smo razpravljati tudi o vprašanjih nadaljnega prenosa eh, podatkov, potem tudi ekspost. Pravna sredstva so pomembna tema. Predmet podatkov eh, mora imeti možnost uveljavljati svoje pravice, potrebuje vsa postopkovna jamstva. Je pa treba ob tem upozoriti, da obstaja velike razlike med eh, pravnimi sistemi posamičnih držav članic. Ko gre za harmonizacijo, smo se odločili, da ne bomo šli predaleč, ko gre za harmonizacijo pravnih sredstev. Gre pa za načelo, da pravna sredstva morajo obstajati gre za primere, ko je predmet podatkov osumljenec ali pa gre za tretjo osebo, ki ni predmet preiskave, mora pa imeti vseeno možnost eh, postaviti pod vprašaj zakonitost nalog postopka za predložitev. Eh, v primeru, da so kršene njegove pravice, je treba predvideti tudi določene finančne kompenzacije. Ampak tudi tega nismo zaenkrat harmonizirali, zato da ne bi preveč eh, posegali v nacionalne sisteme. Enako velja za dopustnost dokazov. Razmišljali smo o tem, ali bi tukaj določili. Mm, pravila, ampak spet se nismo odločili tako zaradi sistemov, zaradi razlik v sistemih posamičnih držav članic. Države članice na različne načine obravnavajo primere nezakonitosti pridobivanja podatkov in dokazov. No, ampak ni treba vsega rešiti v tem doseju, morda bomo te zadeve rešili v horizontalnem predlogu, ki ga bo morda predložila nova komisija. Ja, in zdaj pas on to my colleague Catherine. Zdaj pa dajem besedo kolegici Katrin. Hvala lepa, hvala lepa za te delovne dokumente. Veselimo se eh, nadaljne razprave o omenjenih točkah, to da eh, dovolite, da se dotaknem nekaj vaših pripomb ta hip delamo na sistemu, eh, ko se samo en odstotek eh, kibernetskega kriminala pripelje do eh, sodišča in do obsodbe, zaradi tega, ker izginajo vsi um, uh, uh, elektronski dokazi. Tudi nimamo hrambe podatkov in sedani postopki so takšni, da eh, do trenutka, ko eh, dobimo eh, te podatke, je že prepozno. Potem, ko gre naprimer za pornografijo, otroško pornografijo in tako naprej, tudi na tem potrebu, področju smo ugotovili, da vladajo pomankljivosti in da potrebujemo nov sistem. Eh, priznavamo sicer vrednost Evropskega preiskovalnega naloga za najrazličnejša področja, to da to ni bilo učinkovito v specifičnih okoliščinah, eh, ki vladajo na področju elektronskih dokazov. Potem ex ante, eh, pravna sredstva in tako naprej. Razlog, zakaj smo se odločili, da bomo okrepili preverjanja v prvi fazi, Eh, in zakaj se nismo odločili za drugo preverjanje v naslednji fazi, je ta, da eh, v fazi sprejema ne moramo podati velikega prispevka, zlasti ko gre za eh, pravice tistega, ki je cilj preiskave. Kajti to je faza, ko je ponudnik prisoten ali pa njegov pravni predstavnik. Pravzaprav v večini primerov nimamo informacij o zadeti osebi kajti ti podatki so nekje v osrednji bazi in um, podatki niso v državi sprejema. Statistike uh, eh, naprimer govorijo o podatkih o naročnikih. Eh, torej, v 93 odstotkih je oseba v državi, eh, ki izda nalog in je ponudnik eh, v neki drugi državi. Torej, če, hi, če hitro ne dobite podatkov, eh, potem jih kasneje ne boste več mogli imeti. In to je tudi eden od razlogov, zakaj ne moramo eh, uporabiti naloga o zamrznitvi, kajti podatke ne bodo več na voljo, ko bomo prišli do druge faze v postopku. Potem še nekaj besed o Google in pa o majhnih podjetjih. Poskušali smo upoštevati razlike eh, pri velikosti različnih ponudnikov storitev. Eh, Naprimer, eh, majhno podjetje, lokalno, ki lokalno nudi storitve, ni niti zajeto, kajti tukaj gre za ponudnike, ki delujajo v celotni Evropski uniji in za nje veljajo druge zahteve. In poskušali smo upoštevati razlike tam, kjer je bilo to možno. Gospod Korao je omenil eh, to, da bi bilo dobro medsebojno priznavanje. In eh, zato si prizadevamo tudi mi. Torej, vloga države članice, kjer je um, ponudnik storitve oziroma na ga vsedeš, ima omejeno uh, vlogo in eh, tudi ponudnik lahko zelo redko zavrne, kadar gre za zelo omejene eh, primere. Eh, torej, mi si prizadevamo za medsebojno priznavanje med državami. To je tudi naš cilj. Potem, kar se tiče vključitve Evropskega parlamenta, imamo resolucijo iz leta 2017 o, o kibernetskem kriminalu. V, v tej eh, resoluciji nas pozivate k temu, da naj um, predložimo ta predlog in to smo tudi resno vzeli in videli boste, da smo vključili vse kriterije v ta predlog. Torej, zelo sem presenečena, da imate sedaj tako drugačen pristop. Sicer pa pozdravljamo razprave, razpravo in veselimo se nadaljnih razprav z Evropskim parlamentom v naslednjem sklicu. Hvala lepa. Še Hvala lepa obema, ne Birgit in pa gospod Korao, želita uh, besedo. Čisto kratka bom, kajti bila sem um, presenečena nad vsemi temi podrobnostmi. Kajti, um, V našem dokumentu smo, želi, smo dajali, da želimo vključiti tudi tretje države, ampak mi nismo dajali, da, da jih je treba eh, zajeti že od prvega trenutka. Mislim, da moramo biti bolj prožni ali pa bolj natančni, tako da bomo ugotovili, eh, na kateri točki naj upletamo drugo državo, zlasti, če eh, se država ne nahaja v državi, ki je izdala nalog. In Potem ste omenili 93 odstotkov. Če tudi jih je 93, če vedno imamo 7 odstotkov situacij, ko kaznivo dejanje in pa oseba nista v isti državi. In rada bi še enkrat preverila, odkot eh, prihajajo ti podatki iz eh, specifične kategorije podatkov. In to ne zajema vse kategorije podatkov, ki jih imamo. Torej, pri vseh teh vprašanjih moramo biti zelo natančni. In potem resolucija, ki ste jo omenili. Oprostite, ampak resolucija je nekaj načelnega in zelo, ponavadi se zelo hitro strinjamo glede načel. Vsi želimo zagotoviti, eh, da bo sedaj vse na voljo v elektronskih sredstvih. In da, zato se lahko dogovorimo, o tem se lahko strinjamo, ampak potem moramo opredeliti tudi podrobnosti. Potem eh, razprave o svetu. Eh, torej, zavlačevanje eh, deba, debat, sedaj ste eh, govorili celo o zlorabi otrok, mi imamo zakone v zvezi s tem, ne vem, zakaj ste to omenjali, torej bodimo bolj eh, podrobni, bolj, učink, bolj natančni. Vesela sem, da je komisija že sprejela kakšno idejo iz sveta in lahko samo upam, da eh, bo eh, isto eh, usodo doživela tudi kakšna ideja Evropskega parlamenta. Kajti da so področja, kjer moramo ukrepati hitro, ampak hitrost ni edina pomembna. Mi moramo zagotoviti tudi to, da bomo imeli ob koncu boljšo zakonodajo in zagotoviti moramo, da to ne bo samo unovična zakonodaja, ki bo pristala pred sodiščem. Zato je vredno, da vse preverimo. tudi zakon o oblaku iz ZDA e, imamo pred očmi in morda bi bil to, kar čemer se ukvarjamo, tudi e, lahko postal model za mednarodne sporazume. In e, mislim, da je zato vredno, da storimo vse, zato da bomo imeli dober primer, na katerem moramo še naprej delati. In da, tudi sama se veselim nadaljnega dobrega sodelovanja, ne samo sa kolegi iz Evropskega parlamenta. Upam, da se bodo kolegi, ki so danes tu vrnili tudi v naslednjem eh, sklicu, veselim se tudi sodelovanja s svetom in s komisijo. Tako da eh, bomo eh, pod naslednjim predsedstvom dobili predlog, ki je učinkovit in ki upošteva vse skrbi, vse vidike in da bomo ob koncu našli rešitev. Tako da to ob koncu ne bo v novični evropski preiskovalni nalog ampak da bo učinkovit, morda ne, vse, ne za vsa kazniva dejanja, ampak da bo bolj natančen eh, v zvezi s tistimi stvarmi, eh, ki so sedaj pred nami. Hvala lepa in sedaj na kratko, gospod Korao. Ne, ne želite besede. Dobro, hvala lepa, Birgit, hvala lepa, Evropska komisija. Eh, torej, v naslednjem sklicu Evropskega parlamenta se bomo s tem naprej ukvarjali. In to je zadnja točka na dnevnem redu. Jutri ob 8.30 bomo nadaljevali s sejo. In naslednji sestanek bo potem 8. aprila. Hvala lepa.